Good morning, friends. Uh, we'll start. Dobro jutro. Kar takoj bomo začeli z glasovanjem. Upam, da imate s seboj glasovalne kartice. Prosim, ustavite jih v glasovalne naprave, tako da boste hitro pritiskali na gumbe. Še na gospoda Lenersa čakamo. In eh, še na gospoda Bekerja. Uh, želimo, da uh, začnemo vsi skupaj. Najprej imamo sprejetje mnenja v obliki pisma o vlogah za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Gre uh, torej za Nokio na finskem. Glasovanje je poimensko. Glasujemo. Vote is still open, but now it is closed. Konec glasovanja. E en glas preveč pri ELS in pri socialistih. Zdaj je v redu 49, pri socialistih še vedno en glas preveč. No, Zdaj je v redu. 43 za, 4 proti sprejeto. No, uh, Gospa Dlabajova. Oprostite, predsedujoča, eh, tukaj sem, nimam pa glasovalne kartice, tako da prosim upoštevajte moj glas. Se upravičujem. Eh, očitno vas več nima glasovalnih kartic, ampak eh, rezultat je tak, kot ga vidite na ekranu. 43 za, 4 proti. Gremo lahko naprej. Dobro, naslednja točka je spet vprašanje za ustni odgovor gospoda Hendla. Evropsko ogrodje kvalifikacij za vse življensko učenje. Začenjamo s kompromisom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. To pomeni, da amantmaji 1, 2, 3 postanejo brezpredmetni. 4 prav tako postane brezpredmeten. Ne, po, predsedujoča se popravlja. Glasovali bomo o četrtem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem vsi postanejo brezpredmetni do predloga spremembe 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Rekla bi, da moramo tega le preveriti. Predlog spremembe 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti 15. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Tega tudi moramo preveriti. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja.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 Torej, to pomeni, da rezultat ostaja enak in ta predlog spremembe je zavrnjen. Naprej gremo na predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili predlog spremembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo še o tako spremenjenem ustnem vprašanju. Glasujemo. Konec glasovanja. Ustno vprašanje je bilo sprejeto, 47 za, nihče proti, 3 vzdržani glasovi. Hvala poročevalcu, ki ga ni tukaj, ampak mu bomo poslali to sporočilo. Zdaj pa gremo naprej na evropske eh, kvalifikacije. No, tu smo ravno kar obdelali. Kompromis B za, proti, vzdržani. Kompromis C. Oziroma predlog spremembe 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 52. And, uh, Konec glasovanja, zavrnjeno. Pet, 53, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, sprejeto, kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 62, kdo je za, proti, bomo preverili 62, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 64, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 65, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani. Eh, moramo preveriti. Predlog spremembe 75 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 79, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z desetimi glasovi večine. Smo pri 83. predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo sprejeto. Ampak, če želite, lahko preverimo. 81. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Bomo preverili. 84. Glasujte, prosim. 84. predlog spremembe, konec glasovanja, zavrnjeno. 85, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 86 za, proti, vzdržani sprejeto. 87, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 93, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 99, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 111, za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti predlog spremembe 111. Mogoče je bilo jasno, ampak eh, da bomo res prepričani. Konec glasovanja. Eh, zmedla sem se. Res je bil rezultat jasen. Kompromis G, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 122 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, oziroma šest, sprejeto. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 9. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 12. Za? Proti? Mislim, da moramo preveriti 12. predlog spremembe, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 14. Za. Proti. Vzdržani sprejeto bomo preverili 14. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 15, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, Ta postane brezpredmeten, predlog spremembe 18, to je za. Tudi ta postane brezpredmeten. Ne, glasovali bomo o predlogu 18, glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto, kompromis A, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22, ne, 27 je na vrsti. 27, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno. Sedemindvajset in osemindvajset predlog sta bila identična, oziroma o osemindvajsetem predlogu moramo še enkrat glasovati, pravi predsednica. O obeh skupaj glasujemo še enkrat. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti. Bomo preverili predlog spremembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 31 proti 22. 30. predlog postane brezpredmeten. Zdaj smo pri 31. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 32. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani. Tega bi rada preverila, to je 43. predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 38 proti 15. 44, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo še o osnutku resolucije z vsemi izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Rezultat pa je.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 Gremo naprej eh, na naslednji glasovalni seznam. Gre za standarde glede pogojev, ki jih morajo izpolnevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite in tako naprej. Eh, imamo kar dolg naslov. Eh, zdaj pa bomo šli skozi glasovalni seznam. Začenjamo s predlogom spremembe 109. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 114, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119, eh, ta uh, je bil izbrisan. Oziroma, glasovali bomo o njem, tukaj gre za izbris nekega dela. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 120. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 123 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 124 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 125 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 126 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 126 za, proti, 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za. Preveriti želite predlog spremembe 128 prav. Glasujemo. 128. Konec glasovanja. Zavrnjeno samo z enim glasom večine. E, smo pri 129. predlogu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno. Lahko pa preverimo. Preverjamo predlog spremembe 133, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 137. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. pri ELS eh, je glasoval en preveč. Zdaj je v redu in vidimo rezultat. Z enim glasom je bil ta predlog zavrnjen. 138 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 predlogi in 142 postane ta brezpredmetna. Uh, smo pri 143, ali moramo o tem glasovati, da. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16. O predlogu spremembe 16 moramo glasovati. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujte, prosim. Mm, konec glasovanja. 35 proti 16 sprejeto. 144. O tem moramo glasovati. Kdo je za? Strokovnjaki mi pravijo, da moramo glasovati. No, 144, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 145, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 146, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Bomo preverili predlog spremembe 147. Glasujemo. Vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Glasujemo o tem izbrisu. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 149, ta postane brezpredmeten. Zdaj smo pri kompromisu H. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo kompromis H. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To pomeni, da moramo glasovati o predlogu spremembe 150. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bilo zavrnjeno. E, 18 in 151. O teh dveh bomo glasovali skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite, da preverimo? Prav predloga spremembe 18 in 151 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s tremi glasovi večine. Zdaj smo pri predlogu spremembe 152. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 153 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dobro, bomo preverili. 153. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, oprostite. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno se mi zdi, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili 159. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s tremi glasovi večine. Predlog spremembe 160. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 161, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo že pri kompromisu J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 133 predsednica se popravlja 173. Kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto 178 in 179, obih skupaj za, proti, vzdržani, bomo preverili. 178 in 179 skupaj uh, preverjamo, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 180. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Bomo preverili, če želite. Mislim, da sem narobe povedala. Smo pri predlogu spremembe 180. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 181 in 182. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 186 postane brezpredmeten. Smo pri kompromisu L za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 188 za proti vzdržani sprejeto. 189 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 190 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 191 za, proti, vzdržani, sprejeto. 192. predlog postane brezpredmeten, smo pri 193, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 193. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa enotno glasovanje o 199 in 200 ter 201. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203, ta postane brezpredmeten. predlog spremembe 25. Eh, eh, o tem ne glasujemo 204, 205, 206 in 7. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Želite, da preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 proti 16. 208. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 209 je bil umaknjen, 211, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da moramo tega preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 212, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 213, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 214. A, želite, da preverimo 213, prav. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno je bilo. 214 zdaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 215, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da bi morali preveriti, da bomo res prepričani. 215 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 216, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti, vzdržani. sprejeto. 219 je bil sprejet, 220, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 221, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 224 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 226 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 225, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 225. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovoma večine. Smo pri 227. Ta postane brezpredmeten, tako da gremo naprej. 228 in 229 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? 230 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 231 za, ta postane brezpredmeten. Prav tako 232 postane brezpredmeten. Zdaj smo pri predlogu spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis A, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 3 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 34 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 35 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 36 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 37 za proti vzdržani zavrnjeno, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani zavrnjena. Predlog s prem besedem za proti vzdržani sprejeto. Predlog s prem besedem in 50 je brezpredmeten. Enako velja tudi za 58. Predlog s prem 59 za proti vzdržani zavrnjeno. 60 za proti vzdržani zavrnjeno. 61 za proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjena, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjena, ne, se upravičujem, sprejeto. 62 e, je bil sprejet, torej 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 in 65, od teh bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, sprejeto, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 11 in pa predlog spremembe 77 sta brezpredmetna, predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani vzdržan je zavrnjena, 79 za, proti, vzdržan je zavrnjena, 80 za, proti, vzdržan je zavrnjena, 81 za, proti, vzdržan je zavrnjena, 82 za, proti, vzdržan je zavrnjena, predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani sprejeto, 85 je brezpredmeten, 85 je brezpredmeten, 86 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 87 je brezpredmeten, ne, ni brezpredmeten, glasovati bo potrebno, torej 87, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 88 za, proti, vzdržani. bomo morali preveriti. Niste jasno dvignili rok. Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. Hvala lepa. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog E za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog F za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Kompromisni predlog F, elektronsko glasovanje. Glasujemo. It's open and the vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, bomo morali preveriti. 96, glasujemo. Konec glasovanja. Prosim. Mm, ampak kompromis E je bil sprejet, ne? In ta je potem brezpredmeten. To je napaka. Torej lahko ponovimo to elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Dobro, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za. A ne, ta pa je brezpredmeten. Ha, kakšno olajšanje. Torej, predlog spremembe 101, to je predlog spremembe gospoda Rolana, o tem moramo glasovati za, proti. Smo na strani 18. ker ste glasovali za predlog spremembe 96, so brezpredmetni vsi predlogi sprememb do 101 in sedaj glasujemo o 101. To je predlog spremembe gospoda Rolana. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. To je bila zelo jasna večina. Torej, ponovite, 101 je bil sprejet za veliko večino in sedaj 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 pet za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog G za, proti, vzdržani sprejeto. In eh, sedaj prehajamo neposredno v glasovanju o tako spremenjenem osnutku in to je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 41 glasovi za in sedmimi glasovi proti čestitke poročevalcu za opravljeno delo. Nadaljujemo z glasovanjem o evropskih strukturnih investicijskih skladih, kompromisni predlog A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, ne, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z dvema glasovoma razlike. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog I za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno mislim, ampak bomo preverjali. Predlog spremembe 45 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Kompromisni predlog D za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog L za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 48 za proti vzdržani sprejeto. Kom predlog spremembe 49 je brezpredmeten. Kompromisni predlog K za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog M za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 53 za proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 55 za proti vzdržani, mislim, da je bil sprejet. 57 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog J za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremem besede in 66 za ne. Predlog spremem besede 67 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 68 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 69 za predl, eh, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 pri vodnih izjavah za proti vzdržani sprejeto in 2 za proti vzdržani sprejeto. In potem bomo glasovali o osnutku, tako spremenjenem osnutku eh, poročila in eh, glasujemo. Konec glasovanja in uh, sprejeto z 45 glasovi za in 3 glasovi proti iskrene čestitke, torej poročevalcu. Sedaj pa je na vrsti osnutek poročila. Is it a difference? This is 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Speak well enough. Okay. Uh, when it comes to the. Dobro. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. E, to glasovanje je bilo predstavljeno na Strasburški teden, 15. maja bomo glasovali in to pomeni, da smo z glasovanjem zaključili in nadaljujemo z zadnjo točko na našem dnevnem redu in to je točka 12, okviri preventivnega prestrukturiranja, druga priložnost in ukrepi za povečanje učinkovitosti prestrukturiranja, postopek zaradi insolventnosti in postopek razrešnice. In prosim, da uh, se pogovarjajte izven dvorane, tisti, ki nas zapuščate, kajti kmalo bom dala besedo pripravljalcu mnenja, to je Edward Martin. Prosim, ali ste lahko tiho, kajti nadaljevali bomo z zelo pomembno točko na dnevnem redu in besedo bom dala. Se opravičujem prosim za tišino. Besedo dobi gospod Edvard Marta. Gospod Marta, ja, najlepša hvala. Eh, gospa predsedojoča, čakam, eh, da se bodo zadeve malce umirile, tako da bomo lahko imeli razpravo. Drugi pa naj se raje pogovarjajo izven dvorane. Torej gre za uh, mnenje Odbor Juri je pristojni odbor. Rok za vložitev predlogu sprememb 10. maj ob 12. uri. Ampak odbor za pravne zadeve si povzel več časa, zato predlagam, da bi ta rok predstavili na 17. maja ob 12. To bo dalo malo več časa drugim skupinam, da vložijo predloge sprememb. Kar pa zadeva sam predlog komisije, gre za zakonodajni predlog in sicer eh, gre eh, za eh, delavce, eh, ki se enačijo z upniki, kot so banke in pa drugi lasniki kapitala. Takšen eh, pogled na podjetja, predlog po eni strani omejuje na finančne vidike, sanacijo podjetja pa obravnava in opredeljuje zgolj kot finančno reorganizacijo deležnikov za nov začetek, ne da bi pri tem dejansko upoštevali tudi delavce. Torej, poleg tega takšen pristop upnike skoraj da enači s potrošniki, kot je povdarjeno tudi v uvodnem besedilu ki sicer ne seže tako daleč, a vendarle predvideva možnost uporabe na področju potrošnje. Kaj to pomeni? Eh, delavci so skoraj da izenačeni z potrošniki, čeprav besedilo pravzaprav ne gre tako daleč. Ampak to je predlog komisije. Torej, kaj predlagam? Eh, priznavanje družbene odgovornosti podjetij in te odgovornosti ne moremo omejiti le na organizirano mrežo pogod med podjetniki, lasniki kapitala, posojilodajalci, dobavitelji, strankami in delavci. Uh, temveč mora iti za socialno organizacijo, ki ustvarja vrednost delu posameznika in pa eh, poleg tega je potrebno določiti, da delavci ne spadajo v isti razred kot eh, ostali. Delavcem in pa njihovim predstavnikom je eh, potrebno omogočiti na podlagi svojega poznavanja delovnega okolja uporabijo pravico do upozarjanja na gospodarske razmere, če menijo, da so ti zaskrbljujoče. Eh, Poleg tega pa morajo v eh, postopku eh, predčasnega prestrukturiranja enakovredno sodelovati z drugimi deležniki in upniki. Poleg tega eh, pa je potrebno omogočiti dostop do sredstev za analizo in svetovanje, ki jih delavci sicer nimajo. Poleg tega Eh, pa je potrebno upoštevati primere, ko bi lahko bili prizadeti upokojenci podjetja, ki eh, mu grozi stečaj. Tukaj govorimo o varčevalnih programih podjetja in o pokojninskih skladih. V teh primerjih jih je potrebno obravnavati kot eden od razredov v smislu direktive. Evropska komisija v vodnem besedilu pozdravlja pozitivni vpliv na pravico do obveščenosti in posvetovanja. Eh, vendar pa je potrebno zagotoviti, da se te pravice izvajajo. To pa doslej ni bilo potrjeno. Naj vas eh, opomnim na člen 27 listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je namenjen pravici delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju. Zelo pomembno je torej, da eh, proces prestrukturiranja ne odstopa od teh temeljnih načel, poleg tega pa mora omogočiti mesto socialnemu dialogu. Ukrepi, ki so predlagani v tem mnenju, bodo na to vplivali pozitivno. Hkrati pa predlog ne posega v veljavno zakonodajo Unije na tem področju, poleg tega pa eh, predvideva pravico za prizadete delavce, da glasujejo o načrtih prestrukturiranja. Poleg tega pa predlagamo, da e, spremembe okrepijo štiri od osmih koristi opredeljenih v študiji vplivov, učinkovite možnosti zgodnega prestrukturiranja, olajšanje nadaljevanje dolžnikovega poslovanja med prestrukturiranjem, povečanje možnosti za uspeh načrta prestrukturiranja in pa seveda povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za drugo priložnost. Tako to je Torej, eh, moje mnenje, eh, to je naša vizija eh, tega predloga Evropske komisije, seveda pa bom prisluhnil tudi poročevalcem v senci in seveda sem pripravljen sodelovati z vami, da izboljšamo to besedilo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Lopez Fontanje. Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za ta osnutek mnenja, ki ga je ravno kar predstavil. Mislim, da je to dober temelj za nadaljne delo in pogajanja. Moram pa tudi povedati, da so dobro izpostavljeni vidiki zaposlovanja, to, kar nas neposredno zadeva. Eh, to, da dolžniki ne morejo prestrukturirati svojega dolga v primeru insolventnosti. To se dogaja v številnih državah. To pomeni, da eh, jih obsodimo na eh, likvidacijo. Poleg tega podjetniki, ki so delovali v dobri veri, tukaj veliko izgubijo, gre za izgube delovnih mest na dolgi rok. Uh, in eh, podjetniki eh, pa imajo pri tem drugem poskusu večje možnosti za uspeh. In predlog, ki ga je predstavila komisija, se mi zdi zelo uravnotežen. Postavljeni so določeni temelji oziroma načela, ki so harmonizirani. Gre za preventivno prestrukturiranje in drugo priložnost. Na ta način bo bolje deloval eh, trg kapitala in ponudili bomo tudi podjetnikom in vlagateljem boljšo pravno gotovost torej vsaj tistim, eh, ki delujejo čezmejno. Tudi tistim bomo pomagali in to bo prispevalo k delovanju notranjega trga. Sama bom vložila nekaj predlogov sprememb, eh, ki bodo šli v smeri predloga komisije. Kar pa se tiče našega odbora, je naš glavni cilj, da zaščitimo delovna mesta in pa pogoje dela za delavce. Ne smemo pozabiti, da je najboljša. Eh, najboljše ravno to, da eh, se zagotovi delovanje podjetij, ki lahko preživijo. Mm, S poročevalcem se v veliki meri strinjam. Eh, imamo pa tudi posebno kategorijo delavcev, ta se omenja, ampak ne vem, ali glede na načelo subsidijarnosti to lahko Eh, sprejmemo. Potem se strinjam tudi s pravicami do posvetovanja na evropski ravni in zastopniki delavcev morajo imeti možnost obveščanja o situaciji v podjetjih. Potem eh, načrti za prestrukturiranje morajo um, predvideti tudi posledice za delavce. potem eh, in mora podjetje imeti tudi možnost eh, do finančnega eh, strokovnega nasveta. To je sicer zapisano, ampak glede tega sem še skeptična, zato ker se mi zdi, da bi bilo to preveliko breme. Ne strinjam se s predlogom spremembe dve. Preventivno prestrukturiranje naj tukaj ne bi bilo deležno dodatnih sredstev. Jaz sem v svoji regiji že spoznala take primere. General Motors eh, je eno glavnih podjetij pri nas. Leta 2013 je imelo eh, probleme in prišli so do dogovora eh, z predstavniki sindikatov. Takrat jim je uspelo ohraniti vsa delovna mesta. Torej, dobro je, Eh, kadar se delavci in sindikati dogovorijo in ko se v času krize podjetja omogoči ta fleksibilnost. Eh, to se mi zdi dobro. Eh, nekaj dvomov sem imela, ko gre za omembe delavcev, ampak na to mi je poročevalec že delno odgovoril, tako da bomo nadaljevali z delom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Jana Sitnovska. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu za predstavljeno mnenje. Naj začnem z eh, nekaj pripombami glede eh, prestrukturirana in pa stečaja. V Evropski uniji 200 eh, tisoč podjetij na leto gre v stečaj in to pomeni 1,7 milijona delovnih mest. Zelo pomembno je, da zagotovimo novo možnost eh, podjetje. In eh, to bi zagotovilo 3 milijone delovnih mest v Evropski uniji. Vemo, kako zelo pomembno eh, je soočanje z temo mm, stečajev v podjetjih. Namreč vse skupaj je povezano z cikličnimi nihanji ali pa z hudo konkurenco na trgu ali pa z upadom zanimanja za določen proizvod. Države članice Evropske unije imajo uh, zakonodajo, ki se ukvarja z uh, tem vprašanjem. Ta zakonodaja se nanaša na postopek prestrukturiranja in pa tudi na zaščito upnikov. Poleg tega eh, pa je zagotovljena tudi zaščita za zaposlene glede na eh, člen 27. Eh, zaposleni imajo eh, pravico do svetovanja v takšnih primerjih. Pogosto Eh, plačajo ceno eh, za slab položaj podjetja eh, ravno zaposleni, torej delavci. Kot je povedala kolegica iz skupine ELS, je ta predlog zelo dobro zasnovan in vsebuje tudi ukrepe, ki bi bili zelo koristni pri tako imenovanem preventivnem prestrukturiranju. Poleg tega pa gre tudi za celo vrsto ukrepov, ki bi lahko omogočila zaščito delovnih mest. Poleg tega eh, je govora tudi o čezmejnih stečajih. Ti so vedno bolj pogosti. Še prav eh, posebej eh, zaradi trenutne gospodarske situacije v Evropi. Menimo, da je zelo pomembno, da zagotovimo dovolj časa v takšnih primerjih, tako da podjetja najdejo pravo rešitvo rešitev. V primeru prestrukturiranja je potreben hiter odziv in tak hiter odziv lahko zahteva znižanje plač, eh, znižanje eh, dodatkov in tako naprej. Torej številni mm, predlogi sprememb se ukvarjajo ravno z tem področjem in menimo, eh, da so ti predlogi sprememb zasnovani z najboljšimi nameni, ampak menimo tudi, da bi lahko vodili v zelo uh, negativen uh, učinek na delavce, kajti lahko bi zaustavili postopek prestrukturiranja in to bi pomenilo, da bi moralo podjetje zapreti svoja eh, vrata in da bi bila izgubljena vsa delovna mesta. Torej biti moramo zelo previdni, ko uh, pregledujemo uložene predloge spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kalvišambo. Muchas gracias, señora presidenta. Hvala. Govoril bom v Cervantesovem jeziku. Ker dobro vem, da gospod Martin uh, tudi razume španščino. V tej fazi se bom osredotočil bolj na splošne pripombe. Komisija je opravila odlično delo, prav tako gospod Martin. Uh, Zahvaljujem se mu za to in mislim, da imamo zdaj dobro podlago, da se spustimo tudi v podrobnosti pri tem vprašanju. Tema je zelo pomembna, hkrati pa tudi horizontalna, kaj ti dotika se številih področji. Sam sem poročevalec odboru Ekon mm, in eh, ta odbor je tudi povezan s tem, skupaj z odborom Juri. In Eh, španski veleposlanik mi je povedal, da ko govori o tem vprašanju, se, eh, so, se vedno se stanejo s 17 osebami, eh, ki so odgovorne za različne stvari, za davke, za gospodarstvo in tako naprej. Mi pa to obravnavamo z vidika zaposlovanja. In komisiji res čestitam, da je dala ta predlog na mizo. Mi moramo braniti predvsem to pravico do ustvarjanja delovnih mest in ustvarjena delovna mesta moramo potem tudi braniti in ohranjati. 200 tisoč, eh, eh, to številko je omenila kolegica, ki je govorila pred menoj. E, mislim, da bo to zelo vplivalo na samozaposlene, na mikropodjetja, torej na najšipkejše člene v verigi. Velika podjetja eh, se lažje soočajo s tem, manjša pa propadajo. In e, mislim, da moramo dati možnost tem podjetjem, podjetjem, da preživijo in da dobijo drugo priložnost e, za to, da ohranjajo delovna mesta ali jih celo izboljšajo. In zato mislim, da je pomemben ta dogovor. Imamo pa problem e, s subsidijarnostjo. Podjetja so zelo različna, finančni sistemi so različni, davčni sistemi so različni, industrijska realnost je različna. Naprimer, v moji eh, eh, državi je gradbeni sektor eh, dobil grozljive razsežnosti. In ko je potem ta balonček počil, je propadlo na tisoče majhnih gradbenih podjetij. O vsem tem bomo še razpravljali, eh, delali bomo eh, na tem in gospodu Mahtanu se zahvaljujem za njegovo delo. Imamo pa še druge vidike. In ti vidiki so povezani s pravicami delavcev. Seveda ne bomo sprejeli tega, da bi se znižale eh, zdajšnje pravice. Evropska zakonodaja že zagotavlja veliko varstva. In mi želimo izkoristiti to področje. Eh, druga priložnost eh, je pomembna, podjetja se lahko na ta način izboljšajo, če niso preveč toga, če pravila niso toga, če eh, so sistemi dovolj fleksibilni, potem to lahko uspe. Ampak treba je upoštevati to, da, da podjetja ne smejo propadati, še manj njihovi delavci. mogoče bomo potem določene stvari zahtevali še v okviru drugih besedil, ampak eh, tukaj moramo imeti v mislih predvsem delavce. Eh, pa še primer eh, žvižgačev bi navedel. Žvižgači na zakonit način na nekaj opozorijo in treba jih je zaščititi. Če pa nek eh, človek eh, se pritoži na tem, kako se vodi njegovo podjetje, tukaj pa gre za druge stvari. In eh, tukaj moramo tudi pravilno opredeliti stvari. Ne bomo pa sprejeli nobenega znižanja trenutnih pravic delavcev. Ko tukaj govorimo o načelu subsidijarnosti, ne gre toliko za to, ampak gre za načelo centralizacije ko bo treba to eh, temeljno inicijativo začeti izvajati, ko bo treba dati eh, drugo priložnost podjetjem, bo treba to prilagoditi eh, kontekstu tistega podjetja. Ne gre za subsidijarnost, za to, da nekomu prepustimo pristojnosti, ampak ekonomska logika zahteva, da se stvari izvajajo v naravnem okolju podjetij in delavcev in pri tem bomo tudi pomagali. Hvala. Thank you, Paloma Lopez. Najlepša hvala, Paloma Lopez Permejo. Presidenta, bueno, en primer lugar, quiero felicitar. Hvala najprej bi čestitela poročevalcu gospodu Mahtanu za njegovo delo, za njegova prizadevanja pri zaščiti pravic delavcev. E, nespremljivo bi bilo, da bi ta ureditev uh, dovolila, da bi se podjetja prestrukturirala tako, da bi bili delavci na izgubi. Mi želimo s tem odpreti vrata za to, da bodo uh, podjetniki, da ne bodo več špekulirali. In v tem smislu se mi zdi ključnega pomena to, da se okrepi pravica do informiranja in pa posvetovanja z delavci. To je pravica, ki je zapisana tudi v listini o temeljnih pravicah Evropske unije. Vendar pa se ta pravica zelo slabo spoštuje v dejanskih procesih nesolventnosti in prestrukturiranja. Mislim, da je treba ukrepiti to besedilo, treba je še poudariti pravice delavcev in mislim, da je potrebno tudi razjasniti razmerje med uh, kolektivnim odpuščanjem in prestrukturiranjem. Uh, tako da bi se izognili, da bi prišlo do eh, finančnih prilagoditev in da bi to vplivalo na pravice delavcev in delavk eh, ali pa da bi to prizadelo pravico do stavke ali do informiranja delavcev. Zato moramo na praven način razviti dobre prakse, tako da se bomo izognili taktičnemu prestrukturiranju. Podjetja eh, ne smejo eh, se lotiti prestrukturiranja zato, da bi eh, prikrila naprimer svoje špekulativne prakse in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro razmisliti tudi o izkušnjah, eh, ko gre za. Um, prehodna obdobja, ko gre za uh, odkupe podjetij, ko jih kupijo delavci, ko jih kupijo eh, zadruge in tako naprej. Mislim, da bi to lahko bila dobra pot naprej, zato da se zagotovi kontinuiteta proizvodne in da se ohranijo delovna mesta eh, tudi v podjetjih v krizi. O tem namreč razpravljamo v okviru te direktive. Hvala. Najlepša hvala. Iz skupine zelenih ni nikogar, uh, pa tudi ne iz skupine EFDD, zato uh, dajem sedaj besedo gospodu Dominiku Martanu. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gre za eh, pregled okvira preventivnega prestrukturiranja. To predstavlja drugo priložnost. Uh, in pa ukrepe za povečanje učinkovistosti prestrukturiranja. Gre tudi za postopek zaradi insolventnosti in postopek razrešnice. Vse to so zelo uh, težke uh, teme. Po našem mnenju, osnutek mnenja. Uh, Edvarda Martana vsebuje zelo uh, dobre točke in zato mu čestitamo. Smo za to, da se uh, Eh, vključi alternativni načrt za rešitev delovnih mest, eh, pa tudi smo za pravico delavcev na eh, opozarjanje na gospodarske razmere, za katere menijo, da so zaskrbljujoče. Prosimo pa poročevalca, da razjasni predlog spremembe na člen 10, kar pa zadeva direktivo Eh, pa obžalujemo eh, predlog komisije, kar eh, zadeva slaba posojila. Všeč bi nam bilo, če bi lahko razpravljali o finančnih vidikih tega predloga in sicer preden sprejmemo predlog direktive in preden se odločimo, ali bomo to direktivo podprli ali ne. Eh, no, eh, poleg tega pa bi eh, si želel, da se osredotočimo tudi na kaskadne stečaje. Mogoče bi rada o tem, kaj več povedala komisija. Sedaj vaša. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Hvala lepa tudi poročevalcu uh, za osnutek mnenja. Hvala poročevalcem v senci uh, za njihove pripombe. Naj vam samo pojasnim, kaj želi komisija doseči z tem predlogom nismo želeli posegati v eh, obstoječo pravo Evropske unije, tudi nismo želeli okrniti pravic, eh, ki so delavcem že zagotovljene v številnih eh, direktivah Evropske unije. Želeli smo le omogočiti podjetjem lažje prestrukturiranje in pa okrepitev pravic delavcev v primeru takšnega prestrukturiranja. In če si jo ogledamo, eh, katerim podjetjem bi radi pomagali pri prestrukturiranju, potem lahko hitro ugotovimo, da gre tukaj predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Več kot 99 odstotkov podjetij v Evropi je majhnih in srednje velikih podjetij. In eh, trenutno eh, ta podjetja nimajo možnosti eh, preventivnega prestrukturiranja zaradi tega, ker je to povezano z visokimi stroški lastniki majhnih in srednje velikih podjetij eh, imajo občutek, da so eh, stroški nesorazmerni. V tem predlogu smo torej eh, skušali poenostaviti ta postopek in ga narediti privlačnejšega za majhna in srednje velika podjetja. In to je povezano tudi z predlogi, ki se vežejo na znižanje stroškov recimo, da eh, ni obvezno najeti eh, strokovnjaka z področja eh, stečajev eh, v vsakem posameznem eh, primeru. Kaj ti eh, strokovnjaki eh, seveda tudi veliko eh, stanejo in podjetje, ki se srečuje s težavami, ki je. Eh, Pred postopkom prestrukturiranja si takšnih stroškov ne more privoščiti. Uh, in zaradi tega eh, bi bilo to od njih tudi težko zahtevati. Torej, naš eh, predlog je, da zmanjšamo breme na uh, upnike in uh, da ne nalagamo podjetjem dodatnih bremen. Potem smo uh, poudarili uh, elemente uh, zgodnega opozarjanja, recimo tretji člen, ki uh, predvideva nekaj minimalnih načel, v uh, uvodni izjavi 16 smo uh, to idejo zgodnega opozarjanja nekoliko eh, razširili in zagotavljamo prožnost za države članice, da vzpostavijo različne instrumente in med temi instrumenti je tudi uh, pravica uh, za žvižgače uh, v uh, sindikatih uh, in to uh, sicer ni obveza za vse države članice zaradi različnih uh, tradicij v uh, nacionalnem pravu. Torej, kar želim povdariti je, da uh, obstaja možnost, da daje države članice dodatne pristojnosti žvižgačem, vendar pa to ni obveza za države članice. Poleg tega moramo upoštevati tudi, da skušamo biti v našem predlogu osredotočeni tudi na različne pristope v državah članicah. V določenih državah članicah so ti postopki zelo kratki, trajajo 3-4 mesece in e, ni možnosti podaljšanja. V drugih državah članicah eh, obstaja možnost podaljšanja postopka na 12 eh, mesecev, včasih 16 mesecev oziroma 18 mesecev, se popravljam, ali pa celo na dve leti. Torej, Želeli smo zagotoviti gotovost za vse, želeli smo pospešiti postopek in uh, določili smo maksimalno obdobje 12 mesecev, vendar pa si je pri tem potrebno zapomniti, da imajo države članice možnost, da celo skrajšajo te postopke, torej da postopki trajajo, trajajo le 3-4 mesece. Če imamo možnost tako kratkih postopkov, potem se moramo zavedati, da v nacionalnem pravu eh, različni eh, postopki ne bodo izvedljivi in zaradi tega to eh, ni zavezojoče za vse države članice. To je recimo uporaba um, strokovnega mnenja. Za pripravo strokovnega mnenja je potreben čas in to uh, ni skladno z temi kratkimi postopki. Mislim, da uh, so. Uh, je to vse, kar sem želela povedati za enkrat. To je torej moja uvodna izjava. Eh, z veseljem pa lahko odgovorim tudi na vsa specifična vprašanja. Eh, glede specifičnih vprašanj. Najlepša hvala. Hvala lepa komisiji. Edvard Martin, ali želite zaključiti to razpravo? Beseda je vaša. Ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Nekaj pripomp. Ne bom odgovoril eh, na vsa vprašanja. Pomirja me, da se vsi strinjamo, eh, da se želimo izogniti stečajem. Eh, mislim, da so to rekli skoraj da vsi, ki so sodelovali v današnji razpravi. Seveda pa je tudi nekaj razhajan v mnenjih in nikakor ne želim usiliti enega mnenja eh, in tukaj se nanaša tudi na to, kar je povedala Evropska komisija. Seveda je potrebno upoštevati eh, nacionalno tradicijo, nacionalne običaje, vendar pa eh, moramo predvsem poskrbeti za to, da ne bi ukinili določenih pravic, ki obstajajo v državah članicah, kot recimo pravico do priprave strokovnega mnenja. Eh, v Franciji recimo podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, nimajo te možnosti eh, in eh, zato je potrebno upoštevati tako pravice, kakor tudi stroške. Katere so tiste države, ki so danes v najboljšem položaju? Poglejmo si Nemčijo. To je država, ki ima okrepljen socialni dialog. Eh, pogajanja uh, so jim nekako v krvi. In uh, v obdobju krize, pa naj bo to v Nemčiji ali pa kje druge, zdaj sem se osredotočil na Nemčijo, uh, ko je šlo za krizo, so številna podjetja eh, sprejela eh, sprejetje dodatnih ukrepov in na ta način so premustili krizo, ampak z eh, pomočjo sindikatov. Delavci so se prilagodili tej novi situaciji in jo tudi sprejeli, recimo pravico do delne stavke. Ehm, ne pravim, da je to alfa in omega vseh rešitev, ampak eh, je pa možnost, da se izognemo eh, velikim stečajem podjetij. Torej, eh, kaj je naš cilj? Izogniti se želimo najhujšemu in delavci bodo storili vse, kar lahko, če gre podjetju slabo. Torej, skušati moramo premustiti obdobje krize. In kdo lahko to stori bolje kot pa zaposleni, kot delavci, ki najbolje poznajo svoje podjetje in ki lahko upozarjajo eh, na eh, slabo situacijo v podjetju. Eh, več deset podjetij je ne le v Franciji, ampak tudi druge, kjer delavce skrbi, da prihaja eh, do eh, zmanjšanja števila eh, strokovnega osebja. Vsakič, ko, nekdo, ko se nekdo upokoji, ta ni ustrezno nadomeščen, ampak zaposlijo oziroma dajo zgolj pogodbo za začasen delovni čas. In, eh, Določena podjetja eh, morajo stečaj zaradi tega, ker ne nadomestijo ustrezno eh, svoje strokovne delovne sile. Torej, pogajanja s sindikati eh, lahko podjetje le obogatijo. To ne pomeni, da bodo sindikati prevzeli vodenje podjetij, ampak lahko pripomorejo k izboljšanju situacije, kajti. Eh, zares zelo dobro poznajo eh, tako podjetje, kakor tudi sektor eh, in trg. Torej ne gre za prevzem moči, ampak za nekakšen enakopraven odnos, kjer tudi delavci pomagajo pri sprejemanju odločitev. Gre za pogajanja z namenom rešitve podjetja. Torej jaz menim, da je potrebno storiti vse, kar je v naši moči, da je potrebno predvidevati, predvidevati sprejeti preventivne ukrepe za to, da bi preprečili stečaje podjetij, da bi podjetjem dali drugo priložnost. In vsi zelo dobro poznamo primere, eh, kjer je prišlo do eh, organiziranih stečajev eh, z strani matičnega podjetja. Naj vam navedem primer podjetja Caterpillar v Belgiji. Podjetje stečaj podjetja uh, eh, Caterpillar, uh, eh, Caterpillar Chalerois uh, eh, je bil organiziran z strani matičnega podjetja. Na ta način so lažje upravičili zaprtje podjetja. Torej, potrebno jim je delavcem zagotoviti strokovno pomoč. Kajti sicer pogajanja ne potekajo na ustrezni ravni, kajti delavci nimajo enakega strokovnega znanja, enakega dostopa do strokovnega znanja kot pa uh, podjetja. Eh, govorim predvsem seveda o uh, multinacionalkah in vemo, da so uh, mesta, kjer se sprejemajo odločitve, oddaljena od uh, mest, kjer poteka dejanska proizvodnja. Najlepša hvala. Z delom bom vsekakor nadaljeval in zapisal sem si eh, vaše predloge, pa tudi pripombe. The... Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogu sprememb je 10. maj, ne? 17. maj, ja, tako ste rekli. Je to zdaj rok za vložitev predlogu sprememb? Ja, 10. maj je bil rok za ložitev predlogov sprememb, pa ker si bo odbor za pravne zadeve vzel čas, imamo tudi mi nekaj manevrskega prostora in zato predlagam, da bi bil rok za ložitev predlogov sprememb 17. maj ob 12. uri, če je to v redu. Nobenih ugovorov ne vidim, torej 17. maj 2017 ob 12. uri v odboru za zaposlovanje bomo glasovali 12. julija in glasovanje v odboru eh, Juri, ki je tudi pristojni odbor, bo potekalo novembra in sicer 20. ali pa 21. novembra. Torej, najlepša hvala, da ste se udeležili te seje in s tem je seja zaključena. Če ni nobenih pripomb po točko razno. Naslednja seja bo 29. in 30. maja. In sicer v Bruslju. Torej se vidimo čez nekaj tednov. Hvala lepa.